Zasedanje, ki smo ga prekinili, danes nadaljujemo. Zapisnik in besedila sprejeta z dne 17. januarja so na voljo. Sedaj pa prehajamo na sporočila,